vrhu v uh, Bruslju spet ponižana, uh, eh, prosil, uh, eh, se zahvalila za podaljšanje 50. člena. Uh, no, če se sprejme ta sporazum, uh, bi naslednja faza pogajanj lahko trajala štiri leta. Ne, mi nočemo zgubiti štirih let življenja, nočemo štirih let agonije. In tudi vi nočete tratiti časa, vi imate svoj načrt in hočete združene na, uh, eh, narode Evrope, vojsko, uh, da bodo vsi v evroobmočju. Mi smo uh, mm, eh, presneta uh, zgaga in Torej, evroskeptiki iz Združenega kraljestva ne pridejo več nazaj in zato obstaja samo ena eh, rešitev in sicer veto za eh, britansko prošnjo za podaljšanje na samem vrhu in potem zapustimo 29. marca. Morda se bomo tu pa tam kaj spotaknili eh, in vi boste živeli mirno in mi tudi. To je edina resna rešitev pred nami. Per torej, il gruppo europa delle nazioni delle libertà za europo narodov in svobode gospod Butter. Now, Mrs. May may be totally... Gospa May je morda povsem eh, nekompetentna, ima pa načrt od samega začetka. Eh, hotela je preprečiti uh, uh, Eh, preobrniti brexit. Vse je temeljilo na napačnih argumentih. Glavni argument je bil, da ne moremo zapustiti EU brez dobrega dogovora. Dobri dogovor je grozljivo slab in eh, zavrnil ga je spodnji dom. Eh, ni bil dovolj slab za njih, pravzaprav. E, in sedaj obstaja no, opcija brez dogovora in v četrtek bodo verjetno izglasovali e, podaljšanje 50. člena čemu gospod eh, Juncker je britanski vladi kot eh, porednim otrokom že rekel, da ne bo tretje priložnosti za pogajanja. Eh, v Združenem kraljestvu imajo vlado in parlament, ki nočeta zapustiti EU in eh, nameravajo eh, pravzaprav razočarati voljivce na demokratičnem referendumu. Gospod Timmermans je tudi to povedal, povedal uh, um, britanski vladi. Rekel je, edino eh, parlament Združenega kraljestva lahko da usmeritev, vendar to ne drži. Tudi svet in komisija lahko daje ta eh, smernice, usmeritev. Eh, ko vas prosijo za podaljšanje 50. člena, morate to zavrniti. Eh, kaj ti tu piše? Če ni dogovora do 29. marca, eh, potem pogodba avtomatično ne velja več. Ne storite ničesar poskrbi poskrbite, da eh, eh, bo eh, Združeno kraljestvo pregnano iz EU e 29. marca. Ničesar ne storite. Torej, mi že zamujamo, zato bom tudi zelo stroga. Gospa Doc, za minuto, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Včeraj so poslanci iz vseh strank zavrnili sporazum obžalujem, ker ni bilo zadostnega napredka. Eh, glavni pravnik eh, v Združenem kraljestvu je povedal, da obstaja eh, pravno tveganje. In samo eh, v primeru uh, neiskrenih pogajanj bi lahko ukrepali. Torej, uh, mi želimo urejen izstop iz EU, želimo dogovor, ki bo dober za Združeno kraljestvo in EU. Uh, in želimo sodelovati z najbližjimi sosedi v Republiki Irski, vendar ta sporazum mora spoštovati ustavno in eh, ozemeljsko celovitost eh, Severne Irske. Veliko se je govorilo tu o pravicah državljanov. Strinjam se, da eh, ne smemo barantati z državljani. Spodnji dom je že rekel, da se moramo premakniti in zaščititi eh, državljane v vseh primerih. To je sedaj izziv pred nami, ne govorimo več samo o tem. Hvala lepa, gospod eh, Levandovski, za dve minuti. Eh, spoštovana predsednica, ljubim britanske žitarice, vendar ta brexit eh, iz Britanije ni okusen. In pravzaprav pretresen gledam, kaj se dogaja v eh, Veliki Britaniji. Prej so govorili, da si mora nekdanja komunistična Evropa najti zgled in ta zgled je eh, bila Velika Britanija predsednik Tusk je rekel, da je parlamentarna demokracija bila zanj eh, vodilo in sedaj je zelo razočaran. Očitno tam niso sposobni najti večine za konstruktivno rešitev. Saj ni tako težko. Ne razumem politikov, ki. pripravljajo neke scenarije in potem pa glasujejo eh, proti stvarem, ki so na mizi. Saj je treba misliti na ljudi, na podjetja. Za mnoge ljudi eh, se pojavlja neka negotovost, tudi za Poljake, ki so v Združenem kraljestvu iskali boljše življenje. Saj nima smisla podaljševati eh, rok za izstop, saj se ne ve, kakšna rešitev naj bi bila mogoča v kratkem času, ki je v dveh letih niso našli. Eh, poleg tega mora svet tudi ukrepati zopr lažne informacije. Britanski referendum je bil tarča eh, številnih napačnih lažnih informacij, ki so prihajale deloma tudi iz Rusije. In upam, da bo naslednji parlament, naslednja komisija Eh, eh, da se bo ukvarjala z velikim vprašanjem kibernetske varnosti. Treba je ukrepati zopr lažne informacije. Eh, potrebujemo več varnosti v kibernetskem prostoru. Hvala lepa, gospod Gualtieri, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Drugič, britanska vlada ni dobila pozitivne večine v spodnjem domu. Velika napaka je bila, da niso poskušali povezati vseh sil v parlamentu v interesu države. Namesto tega eh, eh, se je britanska vlada odločila za eh, pomirjevanje trdnih Eh, zagovornikov Brexita in to je bilo neuspešna taktika. Gospod Barnier je povedal, da je EU eh, bila vedno pravičen, eh, transparenten partner v teh pogajanj. Ehm, mi smo hoteli zagotoviti urejen izstop, ki zaščiti prebivalce, državljane. In eh, še naprej je naša odgovornost, da še naprej ščitimo, branimo vse evropejce v tem eh, postopku, da zavarujemo mirovni proces eh, na Severnem Irskem. Spomnimo se rdečih linij britanske vlade. Vendar naj ponovim, ta sporazum je edini, ki lahko dobi soglasje tu v tem eh, parlamentu. Eh, torej, verjetno bodo danes eh, poslanci v spodnjem domu zavrnili izstop brez dogovora. Drugič, mi potrebujemo jasna navodila, kako se izogniti scenariju brez dogovora. Mi menimo, da bi carinska unija koristila uh, Eh, našemu sodelovanju in odpravila bi vse skrbi glede backstopa. Treba je konstruktivno sodelovati v interesu državljanov. Če pa to ni mogoče, je jasno, da je edina alternativa, da se da ljudem možnost, da zamenjajo vlado in rečejo ne. Eh, Brexitu. To je edina razprava. Za nas je jasno, da je podaljšanje roka samo en instrument, eh, vendar tu potrebujemo jasen politični razlog in perspektivo. Mi bomo še naprej odprto in konstruktivno sodelovali, zato da eh, eh, eh, državljani Združenega kraljestva ostajajo evropski državljani. Kolegi, to je težavna razprava, vi želite vse povedati zelo jasno, vendar pred nami je dolgo glasovanje. Gospod Nikolson, minuto in pol imate. Ne računajte na to, predsedojoča. Danes zjutraj sem s težkim srcem poslušal to razpravo nobene pozitivne stvari nisem slišal. Vse je bilo negativno. Ljudje uh, so eh, popolnoma uh, ne zmožni spremeniti svoje mnenje. Gospod Timerman spravi, rešitev mora priti iz Londona. Ali se vam ne zdi, gospod Timerman in gospod Juncker, da tudi vidva morata igrati svojo vlogo, da morata tudi vidva prispevati k rešitvi? Ne boste aneksirali uh, severne Irske. Uh, Irska uh, enotnost tu ni v igri, vsi eh, sprejemajo velikonočni sporazum. In naj vam povem še nekaj, gospod Barnje. Rekli ste, da je Združeno kraljestvo edino odgovorno, ampak tudi vi imate veliko odgovornost. In ni dovolj, da se posvetujete samo z Severno Irsko, ki vam govori to, kar želite slišati. Na Severnem Irskem uh, imamo še druge glasove in tudi tem morate prisluhniti. Opravičujem se, ampak moram vam povedati z vsem dolžnim spoštovanjem, vaš eh, dogovor uh, ni dober in ne bo deloval in potrebovali bomo uh, podaljšanje člena 50 zato, da bomo našli drugo rešitev. In ni dovolj, da nam rečete, potrebujete dober razlog za podaljšanje. Potrebujemo podaljšanje zato, ker potrebujemo boljši dogovor. Ljudje, ki jih jaz zastopam, želijo boljši dogovor. Združeno kraljestvo je danes eh, naznanilo, da bodo Eh, vse eh, storitve in eh, blago iz Južne v Severno Irsko prihajale brez kakršnih koli ovir. Gospod Nikolson, mislim, da niste spoštovali časa, ki vam je bil dodeljen. Gospa Harkin, minuto in pol. Gospa May močno obžaluje ta neuspeh in eh, sama močno obžalujem eh, to, kar se je zgodilo. Od leta 1973 eh, imamo razhajanja z Združenim kraljestvom in to izhaja iz razlik v zgodovini, pa tudi zaradi lažnih novic. Ampak moramo, ne smemo pozabiti, da Eh, smo imeli eh, leta 92 Dansko, eh, leta 2005 Francijo, Nizozemsko, ko so državljani Evropske unije rekli ne Evropske unije, ampak s poslušanjem, s posvetovanjem, s dialogom so naši državljani našli način, kako delati skupaj. In ne glede na to, kar pravi gospod Faranš, mislim, da to lahko dosežemo tudi z Združenim kraljestvom. Močno se ne strinjam s tem, kar pravi gospod Faraš v zvezi z jezo, z željivkami in tako dalje. Tu zopet poskuša prenesti odgovornost za to razklano državo na ramena drugih. Strinjam se z Mišelom Barnjejem. Bili smo in moramo ostati potrpežljivi, eh, moramo spoštovati in podpirati Združeno kraljestvo in zahvaljujem se gospodu Brneju in njegovi ekipi za lojalnost in za predanost. Eh, strinjam se z gospodom Galtjerjem, da je podaljšanje eh, samo možnost za to, da najdemo pot naprej in vse opcije je treba še pregledati. Gospa Evans, minuto imate. Hvala lepa, predsedujoča. E, tu smo zopet pred hudim neuspehom Združenega kraljestva oziroma vlade Združenega kraljestva e, v, e, pri glasovanju, ki bi bil, bilo katastrofalno za Wales. Jasno je, da britanski parlament ne more priti do pametne rešitve in zato se je treba ponovno obrniti na ljudstvo. Koncentracija bogatstva v Londonu nas je privedla v to zelo zmedo. In uh, koncentracija. Um, uh, laži v Westminstru, pa nas ohranja v tej zmedi. Sedaj smo videli, kakšna so dejstva. E, ko se e, stvari spremenijo, ko se dogodki spremenijo, e, tudi ljudje lahko spremenijo mnenje. Moja, moje okrožje v Walesu je sedaj 55 odstotkov eh, za to, da se ostane v Združenem kraljestvu, kar pomeni 46 odstotkov več kot leta 2016. In to je treba spoštovati. Hvala lepa, gospa Anderson. Glasovanje eh, v, eh, na Severnem Irskem kaže na to, da, je, eh, da nam je vsem dovolj. Eh, v Westminsteru vlada eh, kaos in Brexit je privedel do hude, hude zmede mm, in ljudje v, na severnem Irsku, Irskem so podpisali peticijo in mi smo prepričani, da je backstop in sedani sporazum najmanj slaba rešitev, ki je na mizi. In to so zopet eh, zavrnili. Evropska unija je zavezana velikonočnemu sporazumu in to v vseh eh, delih tega sporazuma. To pomeni, da eh, imamo možnost za referendum o enotnosti Irske, ne glede na to, kar je govoril gospod Nikolson. Britansko ljudstvo meni, da je eh, Brexit eh, eh, sprožil vedno večjo podporo za enotnost Irske in če bo Irska združena, bo cela Irska članica Evropske unije. Vsi se pripravljamo za no deal, za crash. Kdo pri zdravi pameti bo ostal na tem vlaku, ki gre v prepad. Edini način, kako se temu izognemo na severnem Irskem, je enotnost Irske in zato pozivam k referendumu o irski enotnosti. To je legitimno, to je demokratično, to je v velikonočnem sporazumu in če ga želite spoštovati v vseh delih, potem je tudi to treba spoštovati. Se upravičujem, ampak morate uh, povedati, kar imate zapovedati v dodeljenem času. Gospod Pinčičini. Hvala. Mislim, da je čas, da se vprašamo, kateri so eh, razlogi za brexit. Kajti danes, ko spremljam to razpravo, treba je upoštevati tudi to, kar so povedali Macron in drugi. In V bistvu je šlo za to, da se drugače interpretira volja britanskega prebivalstva. Prebivalci so se naprimer odločili, da ne bodo se vključili v evro in v druge instrumente. Združeno kraljestvo se je izrikalo proti vrčevalnim politikam in proti francosko-nemški navezi in tako je treba argumentirati. Gre za odgovornost, kajti gre seveda za kolonizacijo Francije Nemčije, se bo, če se bo to tako nadaljevalo in samo z varčevanjem, potem bo Brexit samo precedenčni primir za dokončni razkroj Evrope. You, Hvala lepa, gospa Etkinson, eno minuto. Se opravičujem um, britanskemu. Um, uh, ljudstvu za vse laži. Gospod Tajani Nemcem govori, da britansko ljudstvo ne želi brexita. Um, os, 86 odstotkov uh, Britancev naj bi uh, glasovalo za Brexit, um, ampak vse so uh, laži. Uh, včeraj je bila uh, britanska vlada poražena, danes bodo spet glasovali o uh, izstopu brez um, sporazuma. Ampak vse čas lažejo, to je demokracija samo po imenu in vsi vi, gospod Barnet Tusk in vsi govorite o tem, uh, da. Um, imamo uh, posebno mesto v peklu uh, za tiste, ki so odločali o brexitu, ampak tam vas čaka mesto tudi vas in tudi gospo eh, May in čakamo, nestrpno čakamo na 29. marc, ko bomo lahko spet prevzeli vladanje. Gospod Vols. Pred dvema dnevoma je uh, bil moj eh, stric, eh, je prejel diagnozo, da ima eh, raka v terminalni fazi in verjetno ne bo preživel tega tedna. Bil je velik velški demokrat in glasoval je za izstop leta 2016 in umrl bo, preden bo Združeno kraljestvo zapustilo um, Evropsko unijo. In to zaradi vseh tistih, ki menijo, da so um, veliko bolj vzvišeni, veliko bolj pomembni in da oni odločajo uh, za to, o tem, kaj se dogaja z nami. In moj stric bo uh, umrl zaradi vseh tistih, ki ste preprečili Brexit. Moj onkel. Moj stric upam, da bo šel pač kamor bo šel in eh, njegova duša naj bo eh, blagoslovljena. Ampak, eh, če boste preprečili brexit vsem tistim milijonom ljudi, ki so zanj glasovali, Bog ne bo na vaši strani. Gospod Brok. Gospod predsednik, dragi Udo Bulman, gospod Timmermans, kolegice in kolegi v spodnjem domu koalicija ne najde skupne večine. Torej, tu so remainerji, ki eh, verjamejo v referendum in ki eh, to izkoriščajo. Potem so faraži, ki sploh nočejo nobenega dogovora z EU in so še, je še tretja skupina, ki na to gleda samo iz strankarsko-političnega vidika. In zato ni večine za konstruktivno rešitev v spodnjem domu. In zato morata obe veliki stranki se pogovoriti in morata dokazati, kako je možno doseči konstruktivno večino, o kateri se splača razpravljati. Podaljšanje roka ni eh, pametno brez eh, tega pojasnila. Torej, jasno mora biti opredel, to opredeljeno. Če samo podaljšamo in potem vidimo, kako se stvari razvijajo, to ni pametno. V naslednjih 14 dneh mora spodnji dom um, podati pojasnilo, kako nadaljevati. To gotovost potrebujemo. Potem, ko smo morali ti dve leti in pol se pogajati tako, kot smo se pogajali. E, Mišel, hvala za delo, ki si ga opravil. Hvala za. Eh, delo, ki ga je upravila komisija, vaša ekipa, vendar sem mnenja, da bi se lahko postavili na roke, nič, nič ne bi sprejeli v spodnjem domu, zato ker je ta negativna večina iz omenjenih razlogov več ni bilo možno, več ne moremo uh, zagotoviti, če ne, če ne bi bili kršeni interesi EU. Mora biti tudi jasno, kako bo z odprtimi mejami. E, Združeno kraljestvo se ne more priplaziti v notranji trg, ne da bi izpolnjevali pravila notranjega trga, e, obveznosti notranjega trga. Te izjave e, v današnji razpravi so populistične. To, tega ne moremo sprejeti, to bi pomenilo, da se Združeno kraljestvo nekako priplazi v notranji trg. Eh, Hvala lepa, predsedujoča, gospod Barnier, gospa ministrica, spoštovani kolegi in kolegice. Nekaj dni pred tem vrhom imamo kar nekaj vprašanj, dve sta najpomembnejši za prihodnost Evropske unije. Prvič brexit, ta neuspeh včeraj Eh, za Terezo May, eh, podaljšanje eh, člena 50, kar bo verjetno neizogibno. Tega, to, to trpljenje ne sme trajati še dlje, traja že dovolj dolgo od leta 2016. Treba je zopet dati besedo državljanom. In uh, ključno vprašanje je tu. Treba je dati besedo britanskim državljanom, treba je prisluhniti britanskim državljanom, zato da bomo vedeli, kam hočejo iti. To je edini način. Edini način je, da se prisluhne državljanom, da se prisluhne njihovemu mnenju, če tudi mnogi med njimi uh, jih je strah. In strah je tudi uh, ti, ki se, te, ki se prizadevajo za Brexit, da bi dali ljudem besedo. In na to, kar je še bolj pomembno za prihodnost Evropske unije, pa je vprašanje eh, podnebnih sprememb. Sprejeli bomo zelo pomembne ukrepe, ampak mislim, da moramo tudi spremeniti naš način eh, delovanja. Treba je poseči v evropski semester. Evropski semester mora temeljiti na eh, ekoloških eh, pogojih, pogojih trajnostne rasti, kaj ti mora biti usklajen z cilji zrednih narodov. Gospod Vandalen, eno minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Dobro jutro vsem. Včeraj smo slišali, da dvesto petdeset podjetij v finančno-bančnem sektorju je že zapustilo Združeno kraljestvo. Pet tisoč, eh, delovnih mest je to v igri, eh, na milijarde eh, sredstev bo zapustilo Združeno kraljestvo, vse to že vemo. Eh, ampak poleg tega pa imamo še zelo veliko negotovosti. Ampak tudi mi bomo uh, utrpeli škodo, naprimer na področju uh, ribolova, na področju uh, transporta. Uh, v parlamentu v Londonu vidimo, da ni večine za nobene, nobeno od opcij. To pomeni, da potrebujemo nov pristop, moramo ponovno razmisliti. Eh, Združeno kraljestvo mora ostati v Evropski uniji, potrebujemo eh, nov sporazum in ne nesporazuma in moramo dati Združenemu kraljestvu eh, ponudbo, ki jo ne bo mogla zavrniti. Gospod Flanagan, ja, poslušam besedo solidarnost vse čas in solidarnost ima mnoge oblike, je lahko politična, je lahko finančna. Gospod Timmermans, govorite o večnih pripravah na nov e, sporazum, e, delu, ki ste ga že opravili, ampak kaj ste naredili za to, da boste pomagali irskemu gospodarstvu v primeru e, izstopa brez sporazuma? zaenkrat eh, solidarnosti ni namenjen niti en cent. In eh, ko govorimo o solidarnosti, istočasno imamo tudi situacije, kjer eh, je bila Irska prisiljena v posojilo 3,5 milijard evrov, v katerega ga je prisilila Evropska centralna banka. Gospod Barnier, govorite o tem, da ste eh, mirni, da spoštujete eh, Britance, ampak eh, vi lahko ostajate mirni, ampak irsko ljudstvo pa ne bo moglo zajeziti vseh teh negativnih posledic za naše gospodarstvo. Gospoda Junkerja, gospoda Tuska, tu ni, one dva nista bila vedno mirna in včasih sta šla predaleč pri svojih izjavah.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 Gospa eh, predsedujoča, gospod Timmermans, eh, vrh 21. marca bo komisiji eh, dala mandat za pogajanje z Združenimi državami o prostotrgovinskem sporazumu in to zelo hitro. Zakaj? Zato, ker Nemčijo skrbi, da bodo obdavčeni um, izvozi njenih avtomobilov v ZDA. Na ta način bo uh, Nemčija lahko ohranila razvila eh, svojo eh, gospodarsko moč eh, na račun drugih, zlasti Francije. Gre za skupne standarde pri novih tehnologijah in združene države nam bodo zopet usilili svoje pogoje. Prav tako gre tudi za znižanje ovir, carinskih ovir na področju kmetijstva in tudi tu bo Nemčija sledila svojim interesom kaj ti uh, eh, uh, eh, kmetovalci v Franciji nimajo iste teže kot BMW, Mercedes in tako dalje. In vse to bo uh, prišlo na dan prepozno. Gospod Vilimski, eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, tisti, ki ste zasledovali debato v. Uh, britanskem parlamentu in ki ste videli, kako je ta politika razklana, potem ste lahko samo šokirani. Šokirani zaradi tega, eh, ker obstaja jasna naloga, ker obstaja večina. Um, predsedojoča se opravičuje, da prekinja govornika, ampak da ne sliši uh, tolmačenje v angleščino. Skratka, prosi govornika, da ponovno začne. Spoštovane gospe in gospodje, tisti, ki ste včeraj eh, zasledovali debato v britanskem eh, spodnjem domu in videli, kako razklana je britanska politika, potem ste lahko samo razklani. Razklani zaradi tega, eh, ker obstaja zelo jasna naloga, zelo velika večina britanskega prebivalstva za to, Eh, da eh, se Evropsko unijo ustrezno zapusti. In neodvisno je, ali se vam to zdi dobro ali slabo. Eh, tudi ni pomembno, ali se meni to zdi dobro ali slabo. To je vprašanje spoštovanja pred demokracijo in pred večinskimi odločitvami prebivalstva, ki je nakazalo jasno smer. Prosim, lahko samo apeliram na vas nehajte z temi triki glede eh, ovinkov eh, in nekih poti v ozadju, da bi prišlo do drugega referenduma. Odločitve je treba spoštovati, tudi če bi prišlo eh, do drugega referenduma, naprimer, da bi bil izid, da bi ostali v EU, kako bi šla igra naprej. Ali se bo čez nekaj mesecev mnenje zopaj spremenilo, bomo imeli tretji referendum in tako naprej. Če se sami sebe želimo jemati resno in reformirati EU, potem moramo spoštovati pravila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 E, to, kar se dogaja, ni samo postopkovno-tehnični akt. E, to pomeni pravzaprav ne k vsakršni obliki federaliziranja in k začetkom nove Evropske unije. In to se bo potrdilo tudi na naslednjih evropskih volitvah. Razlog za ta razvoj je krepitev zdravih patriotskih sil, ki si želijo boljšega delovanja Evropske unije. E, če se straši preostale države članice, kar se vidi na način, kako se dela za Veliko Britanijo, potem to ne bo pomagalo naprej. Eh, Sedani oblastniki poskušajo, da ne bi upoštevali eh, želja ljudi in tudi ne suverenosti držav članic. In skrajni čas je, da resne osebe prevzamejo odgovornost, eh, ki služijo državljanom, ki jih dejansko zastopajo in ki poskušajo patriotske sile eh, povezati v vseh evropskih državah. Želimo Evropsko unijo, ki se ne podreja samo ekonomskim interesom nekaterih. Gospode Kastiljo, dve minuti, prosim. Eh, hvala. Um, gospa predsedujoča, svet komisija Mišel Barnier. Dejansko ste fantastično delali. Eh, to, kar je bilo doseženega v ponedeljek eh, strani premijejke Mejeve, je bila ena možnost. To je bila pravzaprav edina možnost za to, da se omogoči urejen izstop Velike Britanije iz EU. In to je bila možnost Eh, ki eh, kaže na to, da eh, Britanije je bilo potrebno ostati v carinski uniji. Parlament je to zavrnil, sledilo je razočaranje večine britanskih poslancev, ki permanentno blokirajo razumno rešitev. Možno je, da so glasovali za to, da ne bo sporazuma in da bodo jutri glasovali za to, da se člen 50 podaljša. Eh, vendar pa to, eh, kar Unija ne bo spremenila, to je izstopna pogodba. Prej ko slej mora eh, Združeno kraljestvo sprejeti odločitev ali sporazum ali brez sporazuma, dogovor ali brez dogovora, za to gre. In spričo te negotovosti so volitve in mi moramo upoštevati to, kar se bo zgodilo. In mislim, da to seveda pomeni tudi, spremembo na mnogih področjih in odločitev te vrste ni mogoče sprejeti kar tako. In drugič, zapustiti, oditi, eh, pomeni, eh, da se bo eh, dnevno življenje ljudi spremenilo v malenkostih, ki oblikujejo vsakodnevno življenje. Torej zdravstvena kartica, s katero je mogoče potovati v EU, stroški gostovanja v tujih omrežjih in tako naprej. In potem še tretja možnost, ki jo je treba upoštevati, da bo pravzaprav sprožena globoka razpoka. Eh, Evropska unija je danes bolj potrebna kot kdajkoli eh, za to, da lahko vladamo globalne izzive. Eh, tisti, ki ne želi sodelovati, je v nevarnosti, da bo izginil v irelevantnosti. Hvala lepa, sedaj imam slabo novico. Um, spontane govorce moramo črtati, zaradi tega, ker je čas že uh, presežen. Uh, gospa Van Brent, prosim, minuto in pol. Uh, hvala, gospa predsedujoča. Uh, imamo Štrasburske tedne v, uh, skupaj, ko imamo skupaj upanje in obup. Obup mnogih uh, poslancev. No, naprimer, glede tega, eh, kaj je prineslo glasovanje včeraj, v katero smer to gre in strinjam se z mnogimi kolegi, zlasti z moje poslanske skupine, ki pravijo, eh, da je skrajni čas, da eh, spregovori ljudstvo, kaj ti parlament ne more sprejeti odločitve, zato je treba znova poprašati parlament, da pridemo iz te slepe ulice. 60 mladih je bilo tu v parlamentu, v gosteh in so poskušali uh, Eh, spodbuditi parlament, eh, da bi podnebno politiko postavili na vrh agende. Gospa predsedujoča svetu, gospa predsedujoča, ne gre za to, da je ambicija do sedaj bila preniska pri 2030, Eh, cilji morajo biti višji, eh, Pariz moramo uresničiti, udejaniti, potem 55 eh, odstotkov moramo uresničiti in biti CO2 neutralni. Da bo to možno, potem je pomembno, da bomo imeli podnebne zakonodaje na evropski ravni. Ko bomo obveznosti iz Pariza pretvorili v zakon, ki bo potem veljal z obveznostmi za vse države članice, da nimamo nekih freeriderjev, mladi imajo prav, kaj ti te te eh, akcije se sedaj od nas zahtevajo. In za mene osebno je bil to znak upanja, gospa predsedujoča. Sulik, gospod Sulik, za eno minuto. Po včerajšnjem haosu. Eh, hvala. Eh, Eh, po včerajšnjem kaosu v spodnjem domu v Veliki Britaniji eh, vemo, eh, da je ločitveni sporazum mrtev. Britanci ne bodo neskončno glasovali o tem in pogledati moramo resnici v oči. Mi smo zopet na začetku, kratko malo smo samo izgubljali čas. Odločitev Britancev, da zapustijo EU, je treba spoštovati voljo odločitve voljivce ignorirati, bi bilo res eh, napačno. Potem razmišljanje o drugem referendumu, o eh, umiku ku eh, predloga za izstop, se to je nerealistično. Edina logična rešitev je, eh, da se pripravimo na trdi brexit. Eh, kajti to ni konec sveta za Veliko Britanijo ali EU. Če ohranimo hladno glavo, veljala bodo pravila STO in druga mednarodna pravila in sporazumi. Eh, če bodo eh, britanski kolegi jutri zaprosili eh, za odlog izstopa iz EU, potem to lahko brez problemov premaknemo za dva meseca in potem imamo dovolj časa, da sprejmemo ukrepe, da preprečimo trdi brexit. Hvala. Eh, eh, le changement climatique sera de nouveau au menu du prochain conseil européen. Podnebne spremembe bodo spet obravnavane 21. in 22. marca. To je eh, pomembna tema za Evropsko unijo. Po eni strani se pretvarjamo, da želimo rešiti planet, po drugi strani pa želimo zavreti vsa prizadevanja za uh, okrepitev eh, liberalnega gospodarstva, ki povzroča vedno več uh, izpustov. Sodelujemo tudi z državami, ki ne izpuščujejo enakih standardov kot mi. In uh, vse skupaj uh, se še poslabšuje zaradi velikega tovora, ki prihaja v Evropsko unijo in povzroča še večje izpuste. Torej, čas je, da razmislimo o našem gospodarskem sistemu. E, potrebno je razmisliti o selitvi industrije, potrebno je razmisliti o proizvodnji v eh, bližini, eh, ne pa, da imamo tako dolge prevoze tovora, kar še dodatno nesnažuje okolje. Gospa Hübner. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Izstop eh, oziroma glasovanje o izstopu Združenega kraljestva bo imelo različne posledice. Potrebno bi bilo namreč zaščititi podjetja in pa eh, državljane, tako v Združenem kraljestvu, kakor tudi v Evropski uniji. Eh, in eh, le dva tedna pred izstopom sporazum ni bil sprejet in celotna situacija je izjemno zapletena. Če bo Združeno kraljestvo prosilo za podaljšanje roka za izstop, kaj bo pravzaprav to sploh pomenilo? Dolgo podaljšanje bo seboj prineslo pravne težave zaradi prihajajočih evropskih volitev, poleg tega pa bo to tudi obdobje, v katerem se ne bomo mogli pogajati o prihodnem odnosu, kajti trenutni sporazum ne bo predmet novih pogajanj. Združeno kraljestvo mora spoštovati

predsedujoča. Eh, Brexit eh, se je preobrazil v popoln eh, kaos, kajti nobena od strani ni želela popolnoma spoštovati to, za kar so ljudje glasovali. In gre pravzaprav za sporočilo, da ni stabilnosti in razcveta izven Evropske unije. In želje so artikulirali politiki, ki sami niso želeli oditi, ampak za temi dogovori so želeli ustvariti nemogoče. Skratka, da bi Britanija odšla, ampak da bi hkrati tudi ostala znotraj. Komplicirana politična situacija v Britaniji in v ostali Evropi pa je dodatno otežila zadevo. Eh, in ta proces, ki je zelo kompleksen in obe strani ga komplicirata že od prvega dne dalje, zato eh, ustrezen zaključek ni bil možen. Sedaj bomo gledali tekmovanje v kazanju s prstom, ampak krivci so na obeh stranih. Eh, nima smisla, da žalujemo za preteklostjo, usmeriti se moramo v prihodnost, v prihodnost, kjer bomo upam sodelovali trgovali eh, na bistvenih vprašanjih in kjer bomo trgovali brez ovir v obojestransko korist. Hvala. Hvala lepa, gospod Niedermayer, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo kratka pripomba glede brexita. Eh, tako imenovan slab eh, sporazum ni le rezultat našega pogajalca, gospoda Barnjeja, ampak tudi britanskih pogajalcev. Politična eh, kriza je pravzaprav težava v Londonu in k tej politični krizi so prispevali tudi tisti, ki so danes tukaj že govorili in potem izginili, kot ponavadi. Ampak naj spregovorim o nekaterih drugih točkah na vrhunskem srečanju. Zelo pomembno je, da se osredotočimo na gospodarstvo, kajti po razmeroma dobrem obdobju se bo ponovno začelo slabo obdobje. Mogoče zaradi Brexita, zaradi trgovinske vojne ali pa iz drugih razlogov. In seveda, bodo morale države članice odločiti o tem, eh, kako robustna so naša gospodarstva, kako vzdržna so, kako pripravljena so soočiti se z eh, ošibitvijo gospodarske rasti. In druga pomembna točka za me je Kitajska. Naši predstavniki bi morali biti bolj odločni in bolj jasno bi morali zastopati naše verodostojne interese in v skladu s tem bi se morali tudi pogajati. Včeraj smo govorili o kibernetski varnosti. Vedeti bi morali, kaj pomeni nov kitajski nacionalni zakon na tem področju. Potem pa so tukaj podnebne spremembe. Seveda je udeležba Kitajske pri tem zelo pomembna in temu bi morali posvečati več pozornosti. Hvala lepa, gospod Weidenholzer, za minuto in pol. Tragiš, Eh, tragično je, kaj se eh, ta hip dogaja v Združenem kraljestvu. To je eh, narod, ki za upravičenim ponosom lahko pogleda nazaj na svojo zgodovino in ki da je Evropa pravzaprav na najboljši poti, da se uniči sama sebe in spostavi za uh, smehu. Brez političnega krmiljenja uh, Eh, se lahko zgodi, da bo eh, Britanija nasedla. To je zelo emocionalni moment za mnoge izmed nas. Eh, zaradi tega smo žalostni, pravzaprav obupani in ogorčeni. Cela generacija bo trpela za posledicami teh dogodkov. Smo v zgodovinskem dogodku in sedaj si ne smemo privoščiti več nadaljnih napak. Naše ukrepanje se mora usmerjati v eno smer ki jo upravičeno pripičujem Britancem, to je pragmatizem. In zato je treba britanskim prijateljem dati zadnjo priložnost. Vse drugo eh, bi bilo eh, ignorantsko. Ta signal mora priti iz Londona eh, in to, da Velika Britanija ostane v EU, je še naj, naprej najboljša rešitev vendar pa je za to eh, potrebna legitimacija v obliki referenduma in eh, za razliko od prejšnjega bi ta moral imeti zavezujoč značaj. Zlasti moramo storiti vse, da Eh, bo situacija treh eh, milijonov eh, evropejcev v Britaniji in milijon in pol Britancev v Evropi jasna. Mnoge stvari so še nejasne, tu se dogaja premalo, te ljudje zaslužijo naše spoštovanje. Odločili so se tako, kot so se in zato ne smejo postati žogica v igri. Hvala. Thank you, Mr. Marias, one minute. Hvala lepa, gospod Marijas, za minuto. Eh, če pogledamo razvoj v povezavi z Brexitom in eh, tem, eh, kaj se dogaja, potem lahko pravimo, da je Velika Britanija poslala jasen signal. Državljani želijo drugačno pot. Pot narodov in držav, nacionalne tradicije je treba spoštovati. To želijo evropejci želijo Evropo solidarnosti in ne trdega jedra, ne Evrope bank. Evropski narodi eh, sprejemajo eh, oziroma ne sprejemajo več teh strogih varčevalnih ukrepov Evroskupine in Evropske centralne banke. Eh, tega ljudje ne želijo več. To bomo videli na evropskih volitvah. Ljudje v Evropi želijo nekaj drugega. Namreč možnost eh, odločanja držav eh, in želijo delati proti Nemški Evropi. Hvala. Gospa Garling, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Včeraj zvečer smo eh, še enkrat videli nesposobnost britanskega parlamenta, da doseže soglasje. Gre za četrto četrto naj, uh, eh, za četrti najhujši poraz britanske vlade v zgodovini. Theresa May je predstavila tri možnosti. Eh, torej, umik člena 50, prvič je to izrekla v javnosti, drugič eh, je govorila o drugem referendumu, tudi to se je zgodilo prvič in nikar ne pozabite, kako zelo pomembne so te besede, in tretjič novi sporazum. Torej, končno je bilo posredovano sporočilo, da tretja možnost pravzaprav sploh ni na mizi, vsaj ne v nekem razumnem roku. Torej, ali zapustimo eh, Združeno kraljestvo brez eh, sporazuma ali pa umaknemo člen 50. In najbrž bo britanski parlament danes zavrnil izstop brez sporazuma, ne bo pa zavrnil Brexita. Torej, dragi kolegi, V eh, Združenem kraljestvu so številni za novi referendum in krepi se gibanje, ki je usmerjeno proevropsko. Ankete kažejo, da je večina za drugi referendum. Nikar ne mislite, da tisti, eh, ki so danes tukaj govorili, eh, predstavljajo mnenje britanskega naroda. Sedem od devetih govorcev danes predstavljale 1,5 odstotka britanskega naroda. To niso patrioti, to so tisti, ki se zauzemajo za izstop eh, brez sporazuma. Pri tem pa ne upoštevajo škode, ki jo bo to povzročilo Združenemu kraljestvu in pa Evropski uniji. To niso patrioti. Patrioti nikoli ne bi zagovarjali povzročitve takšne škode nihče, eh, ki je patriot, ne bi zagovarjal eh, sporazuma eh, brez, oziroma izstopa brez sporazuma in poleg tega bi patrioti zagovarjali tudi ohranitev sporazuma iz velikonočnega petka. Poleg tega pa ti ljudje zdaj spohač niso v dvorani. Če bi bili patrioti, bi ostali tukaj in eh, bi poslušali razpravo. To so glasovi preteklosti, mi smo glasovi sedanjosti in mladi me povsem podpirajo. Gospa Gerling. Gospod Korbec, dve minuti. Po prvi zavrnitvi sporazuma v britanskem parlamentu januarja je Theresa May poskušala z novimi pogajanji o le eni točki, namreč o irskem podpornem mehanizmu. S tem je želela pomiriti desno krilo svoje stranke. Ampak za večino parlamenta to ni bil glavni problem pri njenem sporazumu. Veliko je bilo drugih problemov in Theresa May ni niti poskušala rešiti teh težav. Poskušala je le pomiriti skrajno desnico svoje stranke in pri tem je spodletelo. Torej, kje smo sedaj? Večina v britanskem parlamentu ne želi zapustiti Evropske unije brez sporazuma, ampak edini sporazum, eh, ki je pred nami, je bil zavrnjen. Torej, kaj storiti sedaj? Le dve možnosti sta alternativni sporazim, sporazum ali pa ponovn razmislek o brexitu. Alternativni sporazum, možnosti za ta sporazum eh, so vsak dan manjše. Razmislek o brexitu pa zahteva referendum in kot smo ravno kar eh, slišali, kot je povedala gospa Gerling, velika večina javnega mnenja želi nov referendum in ankete kažejo, da če bi imeli nov referendum, bi britanski državljani glasovali za to, da ostanejo v Evropski uniji. Torej, nespremljivo je, da nadaljujemo z brexitom, z utemelitvijo, da je to volja naših državljanov, če pa eh, se je njihovo mnenje spremenilo in to bi bilo treba vsaj preveriti. Hvala lepa. Mis Najlepša hvala, gospod Kare, za minuto in pol. Gospa predsedojoča, gospe in gospodje, za nas je vse jasno. Če ne bo prišlo do spremembe drže v Združenem kraljestvu, bo 29. marca prišlo do eh, kaotičnega trdega brexita. In prav tako moramo ugotoviti, kdor ni pripravljen, da če strankarsko govori s drugim, ne more reševati problemov sedanjosti in prihodnosti. Ekonomski, ekološki, socialni, eh, tehnološki, demokratsko-politični izzivi eh, so lahko obvladovani samo, če sodelujemo v Evropi, eh, če to obvladujemo skupaj. In za to gre pri volitvah v Evropski parlament. Zato gre pri sestavi naslednje komisije. In ta realnost je v ostrem nasprotju z političnim neuspehom političnih nosilcev odgovornosti v Združenem kraljestvu, pa tudi v drugih političnih strankah in državah v Evropski uniji. Poglejmo si umore novinarjev na Malti in na Slovaškem, eh, postopke blokiranja zoper Mačarsko in Polsko, potem eh, nacionalizem, populizem eh, na Mačarskem, na Polski, Romuniji, Italiji, evropska ideja je ogrožena od znotraj, od, ogrožanje od znotraj je nekaj, čemu moramo reči ne pri evropskih volitvah, z lažmi, z upiranjem prstom v krivce, z zapiranjem, z nacionalizmi, z eh, antisemitizmi, ne bomo reše, mogli reševati problemov v Evropi, tudi ne Brexit, ampak bo to možno samo za novo eh, obliko temeljnega konsensa eh, in sožitja. Gospod Kelly za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Po zavrnitvi eh, sporazuma v britanskem parlamentu včeraj eh, zvečer smo eh, na irskem zaskrbljeni, predvsem v agroživilski industriji, kajti izstop brez sporazuma, trdna meja, vse to bo ogrozilo prihodnost teh podjetij. Poleg tega pa se vsi zavedamo, da če bo prišlo eh, do izstopa brez eh, sporazuma, bo ogrožen tudi sporazum z velikonočnega petka. Torej, upam, da bo danes britanski parlament eh, glasoval proti izstopu brez sporazuma. In če bodo tako glasovali, potem moramo takoj ponuditi podaljšanje roka za izstop, brez da bi postavljali kakršne koli pogoje. To lahko storimo in sicer za obdobje treh mesecev, ne da bi pri tem kakorkoli ogrozili volitve. In kot je rekel kolega eh, Nicholson, eh, bodo morda na ta način eh, v Veliki Britaniji našli nov način in morda bo ta nov način pristopa k Brexitu ostanek v Evropski uniji. Torej, pozivam Evropsko komisijo, da ohrani dobro voljo in da reče, ja, eh, dali vam bomo čas eh, in dali vam bomo dovolj manevrskega prostora, da pometete po lastni hiši, da se izognete brexitu, da se izognete izstopu brez sporazuma. Če ste resni, vam bomo dali čas in manevrski prostor. Hvala lepa, gospa Šujca, za minuto in pol. Hvala. Mm, hvala. Očitno je, da se razprava Eh, pripravah na evropski vrh eh, transformira o Brexitu, ne govorimo o pariškem sporazumu, ne govorimo o zelenih tehnologijah, ne govorimo o evropski industriji, o evropskem gospodarstvu, o nezaposlenosti, o e, dezinformacijah, ki smo jih deležni z vseh strani pred evropskimi politiki. Žal govorimo samo o brexitu. Seveda je brexit ena najpomembnejših tem in bilo bi mi zelo ljubo, e, če bi e, pa pozornost usmerili tudi drugam, da bi nas pravzaprav tudi poslušali. Eh, in pričakujemo odgovornost na strani britanskih politikov. Moje osebno mnenje je namenjeno tistim, ki so danes govorili o drugem referendumu. Mislim, da ima še vedno možnost za drugi referendum, še vedno je prostor, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji, kajti eh, mislimo, da je mesto Velike Britanije v Evropski uniji in žal mi je, da je prišlo eh, do tovrstnega političnega izražanja na referendum programu. Mislim, da je to še vedno možno spremeniti, eh, da bodo britanski politiki dovolj odgovorni, da bodo ugotovili, v kakšnem trenutku se nahajajo in da ne bodo delali zoper mlado generacijo, zoper mlade, eh, ki so eh, tisti, kot je rekla gospa Gerling, ki se zauzemajo za to, da bi ostali v Evropski uniji in pridružujem se tistim, ki želijo drugi referendum. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili z našim seznamom govorcev in besedo dobi podpredsednik gospod eh, Timmermans, podpredsednik komisije. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo pozorno sem prisluhnil temu parlamentu in prišel sem do zaključka, da velika večina tega parlamenta podpira pogajalsko strategijo Evropske komisije v imenu Evropske unije in tega parlamenta. Poskušamo doseči sporazum z Združenim kraljestvom o izstopu, ki bi povzročil čim manj škode obema stranema. To je bil namen komisije že od samega začetka. Tako se je Mišel Barnier pogajal že od samega začetka in uh, mislim, da ste nas uh, v našem pristopu danes le podprli. Prisluhnil sem gospodu Faražu in njegovim uh, kolegom. In videl sem, kako samozadovoljen je, ko stoji v tej dvorani. In uh, ko ga tako poslušam, se sprašujem, ali je odpotoval v Sunderland, ali je šel v tovarno Nisana uh, eh, in uh, rekel, ja, mogoče vas bo to stalo delovnega mesta, ampak jaz bom uresničil svoj sen. Ali